Prosim, da sedete na svoje mesta, dame in gospodje. Liebe Kolleginnen und Kollegen, auch zehn Tage nachdem der Taifun Haiyan Drage kolegice in kolegi, več kot deset dni potem, ko je uh, eh, tajfun divjal na Filipinih z več kot 300 km na uro, uh, Eh, je situacija še vedno dramatična. Zagotovo ste videli, da ljudje nimajo pitne vode, da nimajo hrane in da prenučujejo na prostem. Pomoč eh, prihaja na Filipine, ampak določeni deli, ki jih je katastrofa prizadela, so še zmeraj odrezani od sveta. Tam vlada neverjeten kaos. Boriti se je potrebno tudi števil, proti številnim epidemijam. Eh, veliko ljudi je še zmeraj pogrešanih, eh, ljudje se še zmeraj eh, borijo za preživetje, našli so tudi številna trupla. Mednarodna skupnost mora storiti vse, kar je v njeni moči, da pomaga ljudem v stiski. Pomagati bo potrebno tudi pri obnovi vasi in mest. Evropska unija se je zavezala, da bo posredovala tako humanitarno pomoč, kakor tudi eh, dolgoročno pomoč. Glede na dramatično situacijo pa moramo storiti še več. Več kot 11 eh, milijonov eh, ljudi eh, je prizadela ta eh, katastrofa. Številka, številke so zares grozljive. 600, 660 tisoč ljudi je izgubilo streho nad glavo. 22 tisoč ljudi je še zmeraj pogrešanih. Umrlo naj bi več kot 2500 ljudi, najbrž ste eh, te številke že videli, ampak eh, organizacije za humanitarno pomoč pravijo, da eh, bo ta številka na koncu najbrž še višja. Mi kot Evropski parlament eh, želimo pomagati, eh, kolikor lahko, eh, pri obnovi in zagotovo se dame in gospodje strinjate z mano, da moramo biti solidarni do družin in žrtev tega tajfuna. Zato vas prosim za minuto moka. Herzlichen Dank. Najlepša hvala. Drage kolegice in kolegi, zelo me veseli, da lahko danes pozdravim 150 šolark in šolarjev. Eh, ki eh, sodelujejo pri prireditvi Euronest eh, Skola 2013. Prisrčno dobrodošli. Dva dneva so.